Naslednja točka na dnevnem redu je vprašanje komisiji glede prihodnih zakonodajnih predlogov za ekonomsko in monetarno unijo. E, to vprašanje prihaja iz odbora za ekonomske in monetarne zadeve in besedo predajam gospe Sharon Bowles, ki je avtorica tega ustnega vprašanja. In mislim, da bo Eh, na to vprašanje odgovoril v imenu komisije komisar Ren. Gospa Bowles, eh, izvolite besedo za pet minut. Eh, Hvala lepa. Gospod komisar, to je odziv odbora Ekon na predlog komisije oziroma predloga komisije v zvezi z instrumentoma za konkurenčnost in konvergenčnost. Torej, imeli smo instrumenta dvojčka in šestorčka, potem pa imamo še določene korake v zvezi z bančno unijo. In vem, da mora Evropska unija tudi predstavljati nove ideje. In enako smo si v našem odboru delali tudi lani v zvezi z mednarodnim monetarnim skladom. Problem pa je v tem, da da se zna zgoditi, da bomo eh, poslali napačno sporočilo. Zato je treba postaviti prioriteto za popolno izvajanje ukrepov osmečka, torej dvočka združenega šestorčkim, preden predstavljamo neke nove čudne ideje. S tem bomo lahko dodali tudi do vrednost obstoječim, vrednost, um, obstoječim instrumentom. Torej, če bomo sedaj dodali še neke nove instrumente, bo deseterček pa zgledal malo že zaskrbljujoč. Skupna tema pri retoriki, ki smo jo zaznali tudi v pogovorih z nacionalnimi parlamenti, je to, da potrebujemo večjo korist za državljane in zato moramo tu zagotoviti vključenost, solidarnost in pa zanesljivost. Na številnih uh, ravneh pa smo zaznali pomankanje preglednosti in druge težave, ki so nekako izključile državljane. Vem, da se komisija tudi ne navizuje vedno samo na narekovanja um, zdraznih vlad in to podpiramo. Ampak kar se tiče določih eh, ukrepov, kot tudi eksante sodelovanje, pa tudi nekako ni jasno, kakšna je dodana vrednost predlaganih ukrepov, če imamo že strategijo EU 2020 in razne druge ukrepe, vključno s kohezijskim skladom. Da ne bomo tukaj povzročili neke zmede, Ekon poziva, da se nove instrumente vključuje tudi v evropski semester. To bi omogočilo boljšo preglednost in pa tudi pregled strani parlamenta v samem postopku. Komisija predlaga določene pogodbene ureditve med evropsko in nacionalno ravnjo, zato da bi uspodbudili tudi postopke reform v, na nacionalni ravni. Mi predlagamo, da bi imeli neko konvergenčno kodo, in določili ključne reforme, na podlagi katerih bi se potem določilo spodbude. To je boljši način kot pa neki pogodbeni dogovori, ki niso na mestu med evropsko in nacionalno ravnijo. Povečana proračunska zmokljivost za te težave je dobrodošla. Str um, Zneski, ki pa so namenjeni tega, bi lahko tudi bili vključeni v proračun in to bi zagotovo tudi olajšalo asimetrične šoke znotraj Evropske unije. Sporočila pa so bila tudi zanimiva zaradi tega, česar v njih ni bilo. Nismo namreč videli za vezanosti za bolj demokratično Evropo in to je presenetljivo, ko beremo časopise v Evropski uniji in beremo v njih o zaupanju, potem pa vidimo da Evropska unija name, načrtuje neke sklade izven um, proračuna, vse skupaj postaja nevredno zaupanja. Torej, zato moramo razmisliti, kakšni instrumenti so res primerni in to ne glede na to, ali gre za države z evrom ali ne. In, uh, treba upoštevati tudi zmogljivosti proračuna. Odločanje na evropski ravni mora temeljiti tudi na statistikah in proračunsko sklajevanje znotraj Evropske unije zahteva konsolidirane podatke strani Evropske unije, držav članic in pa lokalne ravni. Vendar pa če tu ne sodeluje tudi parlament kot zakonodajni organ, potem to ni sprejemljivo. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu komisije gospod Oli Ren, da bo lahko odgovoril na vprašanja, ki jih je izpostavila gospa Pauls. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanki. Hvala lepa, poslanki, za vaše vprašanje. Komisija pozdravlja tudi mnenje parlamenta v zvezi z novimi zakonodajnimi predlogi. Kar se tiče strukturnih reform in pa vzpostavitve eh, monetarne in ekonomske unije, je potreba potem očitna. Ekonomsko vodenje smo že spostavili za podporo Evropskega parlamenta, vendar pa je potrebno dodatno delo za to, da bomo lahko se soočili z vsem, kar je spostavila gospa Bowles. Moramo čim prej zaključiti uh, ponovno spovitev finančnega sektorja in vzpostavitev bančnega sektorja bo lahko podprlo tudi nadaljne delovanje podjetništva, kar je nujno potrebno. Nadaljni elementi v zvezi z ekonomsko integracijo so bili izpostavljeni v obeh sporočilih, ki smo jih objavili v marcu. Gre za ekonomsko reforme in pa o instrumentih konvergenčnosti in konkurenčnosti. Naj izpostavim naravo teh sporočil. Tu smo izpostavili določene ideje in pa zastavili določena vprašanja na podlagi odzivov parlamenta, držav članic, raznih deležnikov in drugih bo komisija razmislila o predlogih za naprej. Evropski parlament bo v celoti vključen pri oblikovanju bodočih eh, uspešnosti spodbud, seveda v okviru z pogodbo. Namen komisije je, da razširimo ekonomski dialog, zato da bomo tu lahko zagotovili te spodbude. O tem pa bomo seveda razpravljali tudi na svetu. Koristno bi bilo, če bi lahko Evropski parlament pozval, da države članice tudi sodelujejo pri izmenjavi mnen v zvezi z reformami, v zvezi z politiko reform in tudi pojasnili posamezne postopke. Glede povezave sporočil z fiskalnim paktom in prenosom fiskalnega pakta, torej postopek ex ante, za politične oziroma ekonomske reforme je tudi predviden v 11. členu pogodbe in v skladu z njim naj bi se v petih letih ukrepi prenesli v nacionalno zakonodajo. In tu so tudi predvidene možnosti za te ukrepe kar se tiče pogodbenih dogovorov v instrumentu za konvergenco in konkurenčnost, bi tu, to temeljilo na pogodbeni, pogodbah, vendar pa bi imelo to politično naravo. Trenutne pogodbe ne omogočajo uh, pravno obvezujočih pogodb. Kar pa se tiče vašega vprašanja, katere reforme naj bi se obravnavale prednostno, pa lahko rečem, da je namen tega instrumenta, da prispeva k delovanju monetarne unije in da spodbudi države članice pri izvajanju določenih reform te reforme ne bodo koristne samo za države same, ampak tudi za območje evra kot tako. Pomankanje reform lahko povzroči posledice v celi Evropi. Hvala lepa za vašo pomoč pri, tem, pri tej temi. Hvala, gospod Ren. Zdaj se bodo oglasili govorci v imenu različnih političnih skupin. Prvi bo v imenu Evropske ljudske stranke besedo dobil za štiri minute gospod Gozes. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod podpredsednik. To vprašanje danes daje zelo pomembna vprašanja. Slišali smo prve odgovore in lahko sedaj ocenimo, če ima komisija res politično voljo za večjo učinkovitost gospodarstva v Evropski uniji. Nedavna zgodovina kaže, da je Evropska unija skušala se odzvati, vendar pa so bili primankljaji v evroobmočju vedno večji. Kriza je bila vedno večja in Posod se je improviziralo, ker ni bilo ustreznih instrumentov in sredstev. Posledica je bila ta, da je postalo jasno, da je premalo instrumentov skupnosti, zato so se ukrepi odvijali tudi na državni in meddržavni ravni. Tako se ne sme nadaljevati in zato potrebujemo instrumente skupnosti za to, da bomo lahko se odzivali na različne situacije. Upravljenega je bilo veliko dela in tukaj moram pohvaliti vašo odločnost, saj je prišlo tudi precej upiranja z držav članic. Predloga komisije prikazujeta, katera, kateri so naslednji um, koraki v smeri ekonomske in monetarne unije. S tem se odzivate na pozive sveta in parlamenta in o vsem se bo razpravljalo na naslednjem vrhu in upamo in želimo si, da bodo konkretni ukrepi predlagani in določeni. Cili so hvale vredni, gre za krepitev uh, gospodarskih politik in pa za vključevanje teh politik tudi z strožjo disciplino in z solidarnostjo na evropski ravni. Evropa naj postane bolj konkurenčna, skrbi naj se za več zaposlovanja in za rast. Vprašanje pa je, kako naj se ti nameni konkretno uresničijo, zato smo sprožili to vprašanje. Ne bom se mogel odzvati na vse, kar ste navedli tu gre za zelo natančen dokument, ki vključuje tudi točke parlamenta. Bi pomenil nekaj točk, ki so zame zelo pomembi. Najprej ex ante koordinacija velikih eh, političnih vprašanj v zvezi z reformami. Na temu se ne smemo odreči, ker ti nacionalni ukrepi na področjih, ki se navezujejo na evropsko raven, je izjemno uh, pomembna. Primer so predpisi v zvezi z regulacijo bank, predvsem glede reform bančnega sektorja. Tu obstajajo posamične nacionalne določbe, kar otežuje harmonizacijo določb na evropski ravni. Seveda pa je treba upoštevati tudi nacionalne politike in pa njihove posledice za druge države. Kar se tiče instrumenta za konvergenco in konkurenčnost, kjer so predvideni pogodbene dogovori, pogodbeni dogovori je zagotovo treba precizirati ta instrument. Se pa strinjamo, saj je cilj v tem, da se zagotovi za boljše makroekonomsko ravnotežje. tu bi, moramo uh, ohraniti načelo kondicionalitete pri um, podeljevanju sredstev. Pristojnosti na nacionalni in evropski ravni morajo biti spoštovani, demokratična kontrola mora biti brezpogojno zagotovljena, nacionalni parlamenti morajo biti vključeni na nacionalni ravni v okviru običajnih zakonodajnih postopkov in treba je poskrbeti za demokratično kontrolo na evropski ravni. Zasedene, ki ste jih predlagali, so zagotovo prvi korak tudi k usklajevanju stališč. Treba ustvariti tudi neki Eh, za poslovalno politični scoreboard za usklajevanje politik. Hvala sedaj pa gospa Liza Ferreira za socialiste. Senjor komisarju, dobrigada plaž. Eh, Najlepša hvala. Eh, hvala komisarju za razlage, ampak mislim, da niso bile dovolj podrobne. Zdaj smo v obdobju, ko morajo besede biti tako da ne zelo jasno koordinacija eksante, strukturne reforme. Vse to lahko v tem času zelo široko razumemo in pogosto to razložimo tako ali drugače. Strukturne reforme v Evropski uniji se eh, prevajajo v eh, agresivne reze pri plačah in skoraj nikoli ne pride do zaželenih učinkov. Zato je zelo pomembno, da okrepimo vzajemno zaupanje in da spet vzpostavimo oziroma v dialog uvedemo metodo skupnosti. Konvergenca in kohezija sta tudi pomembni. Ne smemo vse čas govoriti samo o konkurenčnosti. Instrument, ki je načrtovan, Eh, za konvergenco in konkurenčnost bi lahko bil zelo pozitiven, če bi predstavljal to novo vzajemno zaupanje v evropsko tradicijo. Pomembno je, da je konkurenčnost širši pojem in mora biti del strategije 2020, ne moramo pa tega videti samo kot neke rize pri plačah in uh, pri zagotavljanju, da bi trg dela deloval bolje. Eh, skrbi nas, da se učinek seli iz ene države v drugo. In to lahko povzroči negativne učinke. Posvetovanja in dogovori o plačah morajo biti spoštovani. Tega ne smemo spodkopavati. Termino žal. Eh, oprosti, ampak presegla si že svoj čas. Eh, zdaj pa gospa Gulah v imenu liberalcev za dve minuti. Hvala, uh, predsedujoči, hvala, gospod komisar. Kot eh, Jean-Paul Gozes bi eh, se tudi sama zahvalila za vašo odločenost v kolegiju in uh, vaši odgovori so dokaj uravnoteženi. Imam pa dve vprašanje oziroma dva komentarja. Treba je upoštevati učinek držav na druge države. Uh, koordinacija eksante mislim, da je zelo pomembna. Eh, upravljanje skupne valute z ločenimi politikami, ki so si včasih nasprotujoče, eh, to je lahko škodljivo. Potem druga stvar eh, je, da se izboljša konkurenčnost držav članic, vendar pa imam glede tega tudi dve skrbi najprej. Eh, ni metoda skupnosti eh, všeč vsem. Evropski semester eh, je organiziran po posameznih državah in zagotoviti moramo, da bo to delovalo v praksi. Če govorimo na splošno, naj povem, da je v zadnjih letih bilo veliko izjav konkretnih učinkov, za državljane pa bolj malo. Eh, vsaj kar se tiče šesterčka. Eh, zato to ne smejo postati samo besede na papirju. Poleg tega eh, ne smemo uvesti neke obvezujoče metode skupnosti oziroma zakonodaje. Državljani ne smejo biti ujetniki tega. Tako da mislim, da bi morali imeti nek eh, deljen pravni sistem. Hvala. V imenu skupine zelenih zdaj besedo dobi gospod Gigold za dve minuti in pol. Ja, dank, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod podpredsednik. Najprej škoda, da pri razpravi o naslednjih korakih ni prisoten tudi svet, saj svet je nekako v središču te razprave, kar nam sicer ni ravno všeč. Fiskalni pakt je vzpostavil nek predsedan in mislim, da sploh ni treba skrivati, da obstaja tu bolj ali manj izreče eh, no nezaupanje do institucij. Zato je toliko bolj pomembno, da pri teh instrumentih, ki jih načrtujemo, jasno povemo, kje stoji pri tem parlament. Bistveno je, da povemo, da potrebujemo zakonodajo tudi na drugih mestih, zato da bomo imeli neko delujočo Evropsko unijo. Naš sklop instrumentov deluje na tem, da imajo avtonomne države, ki se mojo prilagoditi temu, da je potrebna skupna valuta. Imamo pa bistveno premalo instrumentov skupnosti, zato da bi preprečili, da bo pri tem postopku prilagajanja prišlo do še večje brezposelnosti na eni strani, na drugi strani pa do prekomernega prostega kapitala in pritiskov na območje evra. To danes ni tema, kajti ukvarjamo se z, temi, z temami, ki so trenutno pred nami. Ampak govoriti je treba tudi o zavarovanju pred brezposelnostjo, o krepitvi evropskega proračuna in o vsem tem ne govorimo, vendar pa bi morali. Prav tako pa ne vidimo, da bi socialni stebr, o kateri je razpravljal svet, bil napolnjen z življenjem. Kar sem zaznal iz razprav s svetom je, da tudi pri nadaljnih načrtih, ki so še nekako v načrtovani, da v zakonodajni praksi ni kaj dosti ostalo. Torej, ukvarjamo se z instrumentoma, ki sta nekako najbolj živa, pri tem pa slišim in zanima me, kaj boste rekli na to, gospod podpredsednik, da je ex ante koordinacija ne več zelo živa in živahna. Zanima me, koliko živ je še ta dojenček, ali bo prišlo tudi do neke zakonodaje. Pri drugem vprašanju, pri instrumentu za konvergenco in konkurenčnost, parlament zelo jasno pravi, kam želimo. Želimo, da bodo spodbude, jasno v skladu z metodo skupnosti, da bodo v skladu s cilji agende 2020, ki smo jih tukaj sprejeli in da poskrbimo za to, da vse prepreči, da bi se to zlilo v neko pogodbeno pravo izven zakonodajo Evropske skupnosti. Hvala, gospod Gigol, presegli ste svoj čas. Zdaj za dve minuti v imenu uh, eh, EKR dovi gospod Eping. Komisija predlaga uh, globoko emu, ampak to nam bo prineslo uh, težave. Eh, s koordinacijo Xante se komisija spreminja v nek organ načrtovanja. Komisar Ren je veliko preveč prijazen, da bi ga primerjali s sovjetskimi voditelji, ampak te politike bodo prinesle enak učinek. Monetarna unija mora biti proračunska unija za to, da lahko preživi. Mi smo eh, jo skušali popraviti, pripravili smo eh, šesterček in dvojček in glasoval sem za, ampak zdaj komisija eh, pritiska še naprej in gospodarstvo ne raste zaradi centralnega planiranja, ampak zaradi inovacij. Gospod Andor, komisar za socialne zadeve, je rekel, da mora Nemčija povečati plače. Po njegovem mnenju je Nemčija preveč konkurenčna, torej bi morala zmanjšati eh, svojo konkurenčnost, eh, da bi se znašla eh, na isti ravni s preostalo Evropo. Potem motor rasti, to so inovacije, to so raziskave in to je treba zagnati. Ljudje imajo pravico in parlamenti imajo pravico, da so informirani. Morali bi vsaj glasovati o tem mehanizmu. Eh, centralno planiranje ne bo rešilo probleme evra, ampak bo povzročilo še dodatno recesijo. Eh, evro območje v trenutni obliki je eh, poraz in sama zasnova je bila že napaka. Ali lahko razmislite o možnosti, da bi država izstopila iz evro območja? potem eh, fleksibilnost bi bila potrebna v eh, sistemu. Ampak tisti, ki centralno planirajo, eh, ne marajo fleksibilnosti in ne marajo delati napako oziroma tega priznati. In potem se pokaže vsa grdota tega. Vaše centralno planiranje bo deležno enake, enakih posledic. Uh kot v preteklosti. Gospa Wortman Kohl vam želi postaviti pod vprašanje. Ali sprejmete to vprašanje? Da, uh, ima vprašanje? Lahko seveda. Gospa Wortman Kohl, izvolite. Is het niet een grote schande dat eh, de heer Epping uh, eurocommissaris Rehn vergelijkt met Brezhnev? Gospod predsedujoči, velika sramota je, da gospod Epnik gospoda Rena primerja z gospodom Brežnjevem. Uh, ali ni gospod Epnik tudi aktivno podprl šestorček in tudi neodvisno vlogo komisarja Rena. Dva tedna predar pa se predložijo priporočila za posamezne države, ali ni pomembno, da podpremo komisarja ne le v smislu malih držav, ampak tudi v smislu velikih držav, kot je Francija. Uh, zato da bomo imeli neka jasna priporočila, ali ni to ravno bistveno bolj pomembno. Res me zanima vaš odziv. Hvala. Nederlands, eh, mevrouw Wortmann-Kohl, misschien heb ik uw gevoel voor humor overschat. Eh, gospa Wortmann-Kohl, morda sem precenil vaš smisel za humor. Ampak gospoda Rena sem primerjal z gospodom Brežnevem v smislu lanskega gospodarstva, ne osebno, seveda ne gre za osebnost, kot je vrežnjo. Zdi se mi samo, da v Evropski uniji vedno bolj prehajamo na plansko gospodarstvo in to je vedno bolj socialističen predlik. Vse je treba predložiti v Bruslu, nacionalni parlamenti nimajo več besede in to vodi do nezadovoljstva med prebivalstvom in prišel bo dan, gospa Vortmankol, ko se bodo ljudje temu oprli, ampak morda bo za vas takrat prepozno. Hvala. Grazie, Hvala, gospod Eping. Besedo zdaj dobi. Oprostite. Uh, nekdo je prekinil predsedujočega. Gospod Blum dobi besedo v imenu AFD. No. Gospoda Bluma ni tukaj v dvorani, prisoten je še vedno v svoji stranki. Uh, ni nobenega predstavnika te stranke, torej besedo predajam kar naprej gospodu Kluteju, ki bo govoril v imenu Gue Engel. Izvolite. Ja. Ja, dank, uh... ja, najlepša hvala, gospod predsedojoči. Sam menim, da potrebujemo močnejšo gospodarsko integracijo vendar pa lahko takšno gospodarsko povezovanje eh, deluje le, eh, če bomo imeli tudi okrepljeno sodelovanje na davčnem področju in eh, to je problem, s katerim se trenutno srečujemo. Odziv na krizo z strani sveta z eh, metodo um, sodelovanja med državami je vodil v to, da so državljani izgubili zaupanje v Evropsko unijo. Številni državljani uh, gledajo na Evropsko unijo kot na institucijo, ki jim oduzema socialno varnost. Zavedati se moramo, da je brezposelnost močno narasla, predvsem brezposelnost med mladimi in preden bomo nadaljevali z uh, tako zelo potrebno gospodarsko integracijo, moramo poskrbeti za to, da bomo ponovno vzpostavili zaupanje državljanov v Evropsko unijo. Zagotoviti je potrebno eh, tudi eh, socialno varnost za državljane Evropske unije. Brez minimalnih socialnih standardov, ki bodo spremljali gospodarsko integracijo, bo projekt Evropske unije eh, spodletel in to bi močno obžaloval. Sem Nemec eh, in eh, zelo tesno sem povezan z Evropsko unijo, to je povezano z moja zgodovina. Zelo bi mi bilo žal, če bi eh, bil ta projekt neuspešen ta uh, projekt se mora osredotočiti na gospodarsko integracijo, vendar uh, pa ta gospodarska integracija ne sme biti v breme uh, socialni varnosti naših državljanov. Kajti v tem primeru bo uh, ta uh, projekt spodletel in tega ne smemo dopustiti. Ne smemo pozabiti na social, uh, socialno-politično dimenzijo. Kolega Žnojinski. Hvala v imenu nepovezanih poslancev. Gos, dobi besedo zdaj gospod Zilstra. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Načrti za poglobitev ekonomske in monetarne unije pomenijo, da bi morala komisija sprejeti eh, nadaljne ukrepe. Predvidena je tako imenovana ex ante koordinacija, preden bodo predloge obravnavali nacionalni parlamenti in tukaj gre za eh, poseg v nacionalno suverenost eh, držav članic. Kajti eh, s tem nacionalnim parlamentom odzimamo možnost razprave o zakonodajnih predlogih in tega ne smemo dovoliti. Zauzeti se moramo za nacionalne parlamente, kajti na ta način, z temi predlogi, eh, bo eh, prišlo zgolj do zmanjšanja demokracije. Medtem pa ta parlament vedno znava poziva k okrepitvi demokracije. Torej, zauzemimo se za demokracijo in zavrnimo te predloge komisije. Ta totalna unija ni v interesu naših državljanov. Edino evrsko območje se ne more izkopati iz krize, kajti to območje v trenutni obliki ne deluje. Zaradi tega eh, je eh, potrebno okrepiti nacionalno suverenost eh, in ukiniti to evrsko območje, ki ne skrbi za državljane Evropske unije. Manj centralizacije torej. Če teh eh, predlogov ne bomo zavrnili, eh, bomo le pokazali, da se ne zauzemamo za naše državljane, ampak da se zauzemamo za centralistično oblast. Hvala, s tem je uh, končan krok govorcev v imenu skupin. Zdaj pa se bodo javili drugi govorci. Prvi je na vrsti gospod Brok za dve minuti in pol. Izvolite. Presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, drage kolegice in kolegi. Najprej bi rad po zadnjih dveh prispevkih, eh, ki sem jo slišal, povedal naslednje. Eh, posamezne države članice bi bile še v veliko slabšem eh, položaju, če ne bi imeli evra. Veliko držav članic bi se že znašlo v stečaju. Kar zadeva to vprašanje, pa bi se rad zahvalil kolegici Bowles. Mislim, da smo v zadnjih dveh letih sprejeli precej instrumentov in eh, sedaj si moramo ogledati, kako so ti instrumenti med seboj povezani. Ne smemo si kar naprej izmišljati novih instrumentov. Eh, tukaj imamo še storček. Eh, kaj smo s tem pravzaprav dosegli? Mislim, da smo nekoliko izgubili pregled nad vsemi temi ukrepi. Dobro, da je komisija predstavila to sporočilo kajti mislim, da bi sicer eh, zašli v nevarnost, da bi prišlo do razvodenitve celotnega postopka. Pomembno je namreč, da imamo politike, politiko skupnosti. Eh, predloge predsednika Olanda ocenjujem kot slabe, kajti eh, tukaj gre eh, spet za vključitev nacionalnih parlamentov za medvladno sodelovanje, ki se osredotoča zgolj na 17 eh, držav članic in pa na tiste države, ki želijo pri tem sodelovati. Jaz pa mislim, da ne bi smeli vzpostavljati novih meja v Evropski uniji. Evropski parlament pa mora imeti tudi možnost odločanja ko gre za evropski semester, ko gre za specifične ukrepe za države članice. Tudi nacionalni parlamenti morajo imeti pristojnosti na področju pogodbenih dogovorov. Mislim, da ne smemo poskrbeti za novo črno luknjo v demokraciji na tem področju. Poskrbeti moramo za to, da ne bomo sprejemali le varčevalne ukrepe, ampak eh, da bomo sprejemali tudi strukturne ukrepe. Pri tem ne smemo pozabiti na socialno uh, dimenzijo. Uh, konkurenčnost moramo vzpostaviti z zmanjšanjem birokracije. Uh, potrebno eh, je poskrbeti tudi za to, da bodo projekti, ki jih financiramo z evropskimi sredstvi, tudi izvedeni. Za Grčijo je na voljo ogromno sredstev, vendar ne morejo izvesti eh, projektov. Pa pogledajmo si primer Španije, 25-odstotna brezposelnost med eh, mladimi. Če bomo imeli ustrezno strukturo za rast, eh, bomo lahko zagotovili tudi pozitivno rast. Le na ta način bomo lahko izvedli projekte in to ne velja le za javna sredstva, pomemben je tudi zasebni kapital. Predsedujoči je prekinil govorca. Prezeli ste že čas eh, za govor. Hvala. Gospod Brok, eh, nadenite si prosim slušalke. gospod Brok. Kolega iz vaše skupine in vaše narodnosti, gospod Rubik, vam želi postaviti pod vprašanje. Modri karton je dal za vas. Želite? A včast vam bo gospod Rubik, boste počastili svojega kolega z vprašanjem. Ja, najlepša hvala, gospod predsedojoči. Moj kolega je iz Nemčije, jaz pa sem iz Avstrije in zato si zastavljala številna vprašanja. Eno izmed vprašanj je, ali bo davek na finančne transakcije lahko prispeval k eh, lastnim sredstvom Evropske unije, ali bomo na ta način eh, imeli sredstva za reševanje težavnih situacij v Evropski uniji bomo na ta način lahko vzpostavili ponovno stabilnost. Zanima me, kaj meni gospod Brok. Gospod Brok, beseda je vaša. Mislim, da je kar zadeva ekonomsko in monetarno unijo in kar zadeva davek na finančne transakcije zelo pomembno, da razpravljamo tudi o lasnih eh, sredstvih. Mislim, da davek na finančne transakcije eh, predstavlja koristen instrument v ta namen gospod Kirkhope eh, je nasprotnik evroobmočja in se proti temu vedno bori, ampak eh, kljub temu gospod Rubih bi eh, rad sam povdaril, da menim, da je to dobra ideja. Hvala, zdaj pa besedo dobi gospod Gualtieri za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospod komisar. Ta, to vprašanje vsebuje številne elemente, glede katerih se eh, Eh, v eh, parlamentu strinjamo. Najprej tukaj instrument za konvergenco in konkurenčnost, eh, ki mora biti dostopen tudi državam članicam, ki niso v evroobmočju. Zavedati se moramo, da gre tukaj za dodatna sredstva, da ne gre za sredstva makroekonomske politike. Poleg tega morajo ta sredstva predstavljati del proračuna Evropske unije. To ne sme biti dodaten proračun eh, za posamezne države članice. Instrument za konvergenco in konkurenčnost bi lahko ob izpolnjevanju teh pogojev predstavljal prvi eh, resnični instrument eh, za proračun Evropske unije. Pomembni so tudi nacionalni načrti za izvajanje eh, na ravni držav članic in pri tem morajo biti seveda vključeni eh, nacionalni parlamenti. Hkrati eh, se je potrebno boriti proti neravnovesjem eh, na gospodarskem in eh, proračunskem področju v državah članicah. Eh, upamo, da bo predlog na področju instrumenta za konvergenco in konkurenčnost podan v najkrajšem možnem času. Upamo, da eh, bo eh, komisija podala zakonodajno pobudo in da se bo potem začelo posvetovanje v svetu. Hvala, Roberto. Zdaj pa gospa Lunaček za minuto. Izvolite. Presidente. Gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovane dame in gospodje eno leto je minilo od tega, ko smo sprejeli uh, fiskalni načrt brez podpore Evropskega eh, parlamenta in uh, na ta način je prišlo še do večje revščine na tem kontinentu. Sedaj pa imamo predloge za ukrepitev konkurenčnosti. In uh, gospa uh, Merkel je uh, govorila, o pogodbi za vzpostavljanje eh, konkurenčnosti v Evropski uniji. Ali se eh, gospa Merklova in vsi drugi, ki to podpirajo, ne zavedajo, da če želijo okrepiti konkurenčnost, eh, hkrati zahtevajo novo vrčevanje, vrčevanje in ponovno vrčevanje. In, uh, na ta način uh, se bo le ukrepila nepravično znotraj Evropske unije, poglobile se bodo socialne razlike. To, kar dejansko potrebujemo, pa je več demokracije, udelež pa eh, Evropskega parlamenta, potrebujemo več solidarnosti in pa uh, eh, vključite vseh socialnih partnerjev. Le na ta način bomo lahko državljane ponovno prepričali v to, da potrebujemo skupno Evropsko unijo, kajti uh, le z bolj solidarno Evropo nam lahko to zares uspe. Hvala, uh, gospa Lunaček. In hvala tudi tolmačem, ker so uspeli vse pretolmačiti, kljub temu, da ste govorili zelo hitro. Eh, zdaj besedo dobi gospa Viki Ford. Dobro jutro, mi bomo glasovali proti tem predlogu. Uh, Eh, niso vse članice v evromočju in v moji državi je jasno, da se ne bomo pridružili evromočju, verjamem v suverenost držav članic. Zato mislim, da ni eh, v moji pristojnosti, da državam v evromočju govorim kako naprej. Ampak, eh, ko gre za interese ne članic evromočja, pa je treba povzdigniti glas. Tukaj gre za konvergenco in konkurenčnost, to zveni. Eh, zelo nedožno, ampak eh, lahko bi prišlo do transferjev denarja davkoplačevalcev iz ene države v drugo in bi to ustvarilo neke nove poti v evropskem proračunu. Eh, ne vem, zakaj bi to sploh želeli, ampak skrbi me pa učinek, ki ga bo to imelo in pa precedens, ki ga bo to povzročilo. V procesu MFF. Uh, imamo soglasje vseh nacionalnih parlamentov oziroma ta, to je potrebno, da se oblikuje večletni finančni okvir vsakih sedem let. Mislim, da je to potrebno. Vesela sem, da imajo nacionalni parlamenti vsakih sedem let uh, to priložnost. Resolucija naj na mestu pravi, da spoštuje nacionalno suverenost. Uh, Poleg tega pa poziva k novemu proračunskemu mehanizmu in pa metodi skupnosti, da bi eh, evropski, proračunski organ v Evropskem parlamentu odločal o teh eh, stvarih. Mislim, da smo tukaj na spolskem terenu. Eh, evropski parlament dobi s tem več pristojnosti, da bo lahko preglasil nacionalne parlamente, ko bo šlo za uh, trošenje denarja v evroobmočju. Uh, Mislim, da so nekateri že izgubili občutek eh, nadzora nad stvarmi. Mislim, da ni vloga Evropskega parlamenta v tem, da odloča v teh zadevah, ampak morajo nacionalni parlamenti uh, imeti svojo besedo. Zdaj pa gospod Anderson za minuto. Evropski odgovor na krizo je zelo jasen in to resolucijo vodi nek ideološki pristop. Uh, eh, ne da bi se spreminjale politike in ideologija, pa vse čas ponavljamo eno in isto in uh, pričakujemo različne učinke. Albert Einstein je rekel, da gre tukaj za norost. Države članice imajo neke vrste obveznost, da uh, sledijo tej ideologiji in to je recept za neuspeh v prihodnosti. Uh, kako bomo ustvarjali delovna mesta in rast? Uh, zakaj eh, javnost še vedno nosi stroške propada bank, kako bomo dokapitalizirali banke, eh, to, kar je obljubljal stabilnosti mehanizem Evropske unije, ki je, eh, je vloga ECB. E Tukaj ne gre za prenos Eh, denarja iz ene države v eh, drugo. Hvala. Hvala. Zdaj pa za dve minuti in pol besedo dobi gospod Fejo. Izvolite. Gracias. Senjor komisarju krije. Hvala. Gospod komisar, eh, želim vam najprej čestitati za dolgo pot, ki ste jo vzpostavili skupaj z Evropskim parlamentom da bi ustanovili EMU. Pregledali smo pakt za rast in stabilnost, eh, potem zakonodajo o makroekonomskih neravnovesjih. To je treba narediti in pa izboljšati pravila glede proračuna. Eh, vendar pa se vse bolj poziva k temu, da bi mi v Evropski uniji imeli hkrati proračunsko disciplino in rast. Uh, To je zelo težavna naloga. Eh, vendar pa naši državljani to zahtevajo in eh, ključno je, da najdemo neko evropsko rešitev. Zato čestitam komisarju za sporočilo. Upam, da bo možno hitro podati zakonodajne pobude o tako pomembnih temah. Treba je koordinirati strukturne reforme za naša gospodarstva in za obnovo gospodarstva in treba je razpolagati tudi z instrumentom za konvergenco in konkurenčnost. Zanima me, ali bodo ti instrumenti v Evropske unije in monetarnem območju, torej evroobmočju, povezani s sistemom spodbud za države članice spodbude, da se bodo države članice tega držale. Poglejte si Portugalsko. Portugalska je izpolnila tisto, kar je bilo od nje zahtevano. Ampak eh, mislim, da bi taka država morala biti nagrajena za spoštovanje pravil in morala bi dobivati spodbude, da bodo državljani razumeli, da so žrtve vredne vsega tega, kar se dogaja. Um, poleg tega bi bilo treba to obravnavati sistematično, ne Eh, primer za primerom. Upam, da se bo to zgodilo in to je sporočilo, ki sem ga želel danes podati. Hvala, minuto in pol. Zdaj dobi na razpolago gospod Juan Gnog. Hvala, predsedujoči, kolegice in kolegi. Evropska unija se nahaja na razpotju ali se bomo oddalili od eh, varčevanja in eh, se približevali Eh, demokracije ali bodo pa ljudje začeli sovražiti Evropsko unijo. Tukaj moramo res ukrepati. Komisija je pregledala načrt, François Hollande je pozval k eh, izvajanju eh, pristnega gospodarskega upravljanja in mi moramo biti udeleženi pri tem. Žal se z nami ni nihče posvetoval, v času ciprskega predsedstva smo se nekaj posvetovali, ampak vlada brez parlamenta, eh, to je diktatorstvo. Eh, parlament je zahteval to v poročilu Tyson. Moramo biti vključeni na vseh stopnah, ko gre za evropski semester, potem nadzor nad eh, priporočili za države članice. Moramo biti v središču naše prihodnosti in moramo to nadzorovati. Potem pogodbeni dogovori med komisijo in državnimi članicami. S tem moramo končati. Uh, Ja, sicer bomo imeli metodo trojke povsod in to bi bilo povsem narobe. Trojka ni uh, dober vodja in uh, ne smemo se zatekati k tej metodi. Evropski parlament mora imeti tudi posebne strukture evromočja, da bomo na ta način lahko zagotovili to, da Eh, se bomo soočili z državami, ki eh, se zauzemajo predvsem za svoje lastne interese in ne toliko za interese Unije. Eh, želimo graditi Evropo državljanov, ne Evropo nekih pogodb. Hvala. Joao Ferreira zdaj dobi besedo. Obrigado, senhor presidente. Senhor... Hvala, uh, gospod predsedujoči, gospod komisar. Uh, EMU je bil eh, velik eh, projekt eh, od 2001 do 2010. Je prišlo do povečanja dohodkov za 36 odstotkov v evroobmočju, stroški pa so se zmanjšali za en odstotek. E, evro nas tukaj ni pustil na cedilu. Posledice so znane, izboljšali so se delovni in življenjski pogoji, zmanjšale so se razlike med plačami. Eh, industrializirale so se periferne države, eh, eh, torej tukaj je prišlo do dobrih stvari, pa tudi do slabih in to ni trajnostno. Vsak nov korak v večjo integracijo. Eh, želi upravičiti naslednji korak. Eh, vedno bomo lahko naleteli na odpor eh, za to. Gospod Pavlo Salba, ko smo ustvarjali evromoče, smo vedeli, da bo tudi nekaj pomankljivosti, kaj ti težko izvajati enotno monetarno unijo brez ustrezne davčne unije. In tukaj je bilo premalo koordinacije. To je izpostavljeno tudi v poročilu iz leta 2005, to je poročilo KOK. Kriza je to še zaostrila leta 2008, vendar pa moramo biti pozitivni. Dobili smo tudi priložnost, ne samo da to krizo presežemo, ampak da izboljšamo celotno arhitekturo evra in Evropske unije. Ko smo to oblikovali, smo uh, sledili filozofiji od ustanovitve Evropske unije naprej, torej uh, uh, izpolnjevati tisto, kar je bilo dogovorjeno in napredovati korak za korakom. Zdaj se spet vračamo k tej filozofiji. Eden glavnih izzivov je, da se ustvari prava uh, ekonomska unija. Bančna unija je tudi eden od prednostnih vidikov, kjer moramo napredovati znotraj Evropske uh, ekonomske unije vendar je to spet samo en korak. Ta korak eh, predvsem povdarja solidarnost. Eh, ta solidarnost še ni avtomatizirana, eh, vendar pa se vse bolj zahteva. Gospod Gozec je to dobro povedal. Rekel je, da je treba ukrepiti socialno dimenzijo. To je nujno in to je potrebno, predvsem v trenutkih nezaupanja, v kakršnih smo se znašli zdaj. Ex ante koordinacija uh, ekonomskih reform in pa instrument za konkurenco in konkurenčnost. To je ključnega pomena uh, za solidarnost med državami, ki imajo isto valuto. Včasih pa se zdi, da te države nimajo neke skupne vizije. In v tem smislu je pomembno, da koordinacija ex ante eh, začne veljati za države eh, članice evra, ne smejo pa se ustaviti eh, reformni procesi, ki so se začeli. In instrument za konvergenco in konkurenčnost bi moral spremljati tudi finančni instrument z fiskalno kapaciteto, ki bi to lahko omogočil zelo potrebna je ekonomska pa tudi politična unija in zato so ti predlogi zelo pomembni. Najlepša hvala. Hvala, Pablo. Za minuto in pol gospod Kutar zdaj dobi besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, drage kolegice in kolegi. Izkopati se moramo iz recesije, ki je zajela Evropsko unijo zaradi tega je načrt eh, za ekonomsko in monetarno unijo eh, dober projekt. Gre za nov poskus eh, prožnosti trga in pa plač, to pa predstavlja grožnjo za socialno varnost v Evropi. Mislim, da je potrebno v prvi vrsti poskrbeti za zmanjšanje eh, socialnih razlik, vendar pa predlog komisije eh, pomeni ponovno in okrepljeno vrčevanje. V eh, prvi vrsti gre tukaj za zakonodajo na področju za poslovanja in pa za zmanjšanje uloge sindikatov. Vendar pa mislim, da še ni prepozno, eh, da eh, bi poskrbeli za korake v pravi eh, smeri. Imeti moramo minimalne plače v vseh državah članicah Evropske unije, poleg tega pa moramo ukrepiti socialno dimenzijo znotraj gospodarske politike. Potrebno je poskrbeti za skupna zagotovila za šolanje za vse v Evropski uniji. Najlepša hvala. Hvala, George. Za minuto zdaj dobi besedo gospod Sančez presedo. Hvala. Eh, evropsko gospodarstvo od ustanovitve EMU eh, je bilo dokaj uspešno. Države članice so izpolnile obveznosti iz pakta za rast in stabilnost. Potem eh, smo dobili Lizbonsko strategijo. Ampak kljub temu se Evropska unija najslabše, od, najslabše reagira na krizo. Eh, prišlo je do številnih izgub delovnih mest, eh, večja zadolžitev je prisotna, torej veliko težav. EMU se mora eh, razvijati tako, da bo vključila tudi solidarnost in pa disciplino. Koordinacija Exante gre v pravo smer, vendar pa je to treba zapisati v nek okvir skupne gospodarske politike potrebujemo tudi politiko eh, spodbujanja vlaganj v eh, okviru te gospodarske politike. Poleg tega je pomembna tudi strategija Evropa 2020 za izboljšanje konkurenčnosti in to na eh, širši način potrebujemo nek dogovor, ki bo temeljil na solidarnosti. In potreben je tudi demokratični nadzor. Za vzpostavitev rasti pa bodo potrebne spodbude na področju kreditov, da se bo izboljšala trajnost, eh, da se bodo izboljšale eh, finančne spodbude. Hvala. Hvala, Antolin. Besedo bomo dali zdaj gospodu Blumu, ki bi se moral javiti eh, že prej v imenu skupine EFD. Prej ga ni bilo, zdaj pa je prisoten in mislim, da mu lahko vsega damo minuto in pol. Izvolite, gospod Blum. Uh, you, and, uh, Hvala. Uh, žal mi je, ker me prej ni bilo. Hvala za vašo vljudnost. Zanimivo je eno od velikih političnih vprašanj v Združenem kraljestvu, uh, ko gre za razprave o evru, je, ko kap ali zarota. Torej, sprašujejo se o zarotah tudi v eh, barih in restauracijah po Združenem kraljestvu. Vsak, ki vsaj malo razume eh, gospodarske zadeve, eh, mora razumeti tudi, da so te gospodarske politike bile obsojene na neuspeh brez fiskalnih politik fiskalne politike bi bile potrebne za eno obrestno mero, enotno obrestno mero in enotno valuto. To mora biti tudi del eh, svežna, del istega pojava. Eh, tisti, ki so za zaroto, eh, pravijo, da so vedeli, da se bo to zgodilo, da bo vse skupaj propadlo in da bo to prineslo težave številnim državam, ki so bile dovolj neumne, da so se vključile v to enotno valuto. No, in kar se bo zgodilo je, da ko bo vse skupaj propadlo, ko bodo stvari šle res narobe, potem bodo ti, ki so zarotniki, lahko izvedli nedemokratične sisteme vladanja uh, v odnosu do ljudi, če jim bo to všeč ali ne. In uh, temu smo priča pri tem dokumentu. Tukaj gre prvič za nedemokratičen postopek. Uh, tako da smo mi demokratično izvoljeni eh, poslanci izločeni iz sistema. Hvala gospod Blum. Pa, kolegica želi postaviti vprašanje gospodu Blumu, ali spremete to vprašanje? Gospa Jakonsari vam postavlja vprašanje. Gospa Jakonsari, izvolite besedo. Te sanojte puhene alusa. Hvala. Na začetku svojega prispevka ste rekli, da bo monetarna unija neuspešna, če ne bo fiskalne politike in če ne bo spodbud za sodelovanje. S tem se strinjam, ampak pozdravljamo dejstvo, da spostavljamo sisteme za koordinacijo ekonomske politike in da si prizadevamo za bolj evropske pristope. Ali ne morete pošteno reči, da smo na pravi poti, ne pa da je tu pomankanje demokracije? Ne smemo nahujskati nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta drugega proti drugim. Hvala, gospod Blum. No, to je odvisno od perspektive, kaj ne? Torej, rekel bi, da ni imamo neke podpore za to fiskalno politiko, niti nismo dali Evrops, eh, ljudem, da bi o tem odločali. In dejansko so nam onemogočili referendum že kar nekaj let, zato lahko govorim za Združeno kraljestvo, ampak rekel bi, da ni nekega demokratičnega pristopa in zato ne morete usiliti neke skupne fiskalne um, politike. Če boste vprašali ljudi na cestah Rima, Pariza, Madrida, kjerkoli boste dobili odgovor. Hvala. Zdaj pa postopek HDI, pritegnite pozornost predsednika in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 treba, da se zagovarja pred nacionalnim in evropskim parlamentom, ima pa neke programe za vrčevanje, ki jih nalaga južnim državam in s tem nekako uničuje narode gospodarsko in socialno. Če, vam, če vzamemo za primer Grčijo ali Cipr, v Cipru, gospod predsedujoči, mislim, da bi morali imeti drugačen pristop. Ta politika je bila napačna in to smo videli in tu je prišlo do rezov. Vprašanje je, ali ne, ne bi mogli popraviti napak Evropske centralne banke in pa evroskupine. Torej želim odgovor. Kako je danes, kako naj državljan v Cipru sploh še karkoli podpre? Hvala. Uh, uh, gospa predsedujoča spoštovani poslanci najprej bi se rad vsem zahvalil za to zelo vsebinsko razpravo ne najprej povem da sem se strinjal z gospodom kanclerjem merklom ko je rekel da je treba evropo razviti na način da bo evropa Naj najprej povem, da se strinjam z gospodom Gozesom, z gospod Ferreiro, z gospodom Gigoldom in gospodom Klutem, ki so poudarili pomen socialne dimenzije Evropske ekonomske in monetarne unije. Gre za pomemben socialno-gospodarski model eh, Evropske unije in o tem bomo razpravljali v okviru naslednje razprave. Kar zadeva izjavi gospoda Gular, eh, gospe Gular in gospoda Broka, Eh, ki sta se nanašali na metodo skupnosti. Naj povem, da se Evropska komisija močno osredotoča na metodo skupnosti, kajti izkušnje so nas naučile, da je to edini način, da zagotovimo zares eh, trajnostne politike in eh, pa tudi napredek, krati pa tudi demokratično verodostojnost. In seveda je potrebno tudi trenutno medvladno sodelovanje v veliki meri nadomestiti z metodo skupnosti. Napančna izjava bi bila, da bi eh, trdili, da moramo z eh, nadaljnimi koraki na področju ekonomske in monetarne unije zagotavljati eh, integriteto celotne Evropske unije. Okrepiti je seveda potrebno solidarnost in pa gospodarsko sodelovanje. Seveda pa je potrebno poskrbeti tudi za večji prevzem odgovornosti in pa za uh, spoštovanje fiskalnih pravil. Gospa Gulah je govorila o razdrobljenosti priporočil za posamezne države članice. Naj povdarim, da podajemo eh, priporočila državam članicam tudi znotraj evroobmočja, eh, kajti tudi na tem področju je soodvisnost zelo velika in eh, ukrepi lahko imajo negativne ali pozitivne učinke v državah članicah evroobmočja. Evroskupina eh, torej razpravlja o najboljši možni eh, kombinaciji politik, eh, da bi se izognili razdrobljenosti in pa uspodbudili zaposlovanje. Gospod Gigolt je govoril o razpravah v svetu. Strinjam se, da bo moral svet razpravljati o ex ante koordinaciji in pa o mehanizmih okrepljene solidarnosti in upamo, da bo svet podal eh, pozitiven in konstruktiven prispevek. In na zadnje, gospa predsedojoča, še odgovor gospodu Epinku, kajti pogosto je precej eh, zanimiv s svojo verbalno akrobatiko. Danes me je primerjal z gospodom Brežnjem eh, in mislim, da je bila ta primerjava eh, povsem eh, neprimerna in povsem napačna. Ali nimate kakšne boljše ideje, gospod Eping? Naj vam povem, zakaj se mi zdi ta primerjava neprimerna. veliko je padlih herojev, ki so žrtvovali svoje življenje za to, da bi eh, zaustavili Rdečo armado in da bi se pridružili Evropski uniji. Moj oče je bil pet let na fronti in eh, pripovedoval mi je svoji, o svojih izkušnjah na eh, zimski fronti. In rekel je, pet let sem gledal na vzhod, uh, sedaj pa bom svoj pogled usmeril zgolj na zahod. Sam gledam tako na vzhod, kakor tudi na zahod in zato se strinjam z modrimi besedami gospoda Kluteja. Te besede so bile veliko modrejše kot vaše, gospod Epping. Evropska unija se mora razvijati kot eh, mirovni projekt. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod eh, komisar. S tem je razprava o tej točki dnevnega reda zaključena. Šlo je za prihodne zakonodajne predloge za ekonomsko in monetarno unijo. Imam nekaj sporočil. Ne, ne, razprava je zaključena. Skupina